dobro jutro dobro jutro dragi kolegi dragi prijatelji prosim sedite začnimo eh, zgodaj je to je zadnja redna seja odbora libe v tem sklicu evropskega parlamenta torej potem kar se lotimo sprejetja dnevnega reda in predlagam še naslednje točke. Točka 13a je nekaj novega za dnevni red. Od 12. do 12.30 bomo imeli predstavitev eh, pravne službe Evropskega parlamenta, eh, parlamentu in svetu o sodbi Evropskega sodišča o hrabi podatkov ima kdo kaj proti, ne, potem bomo tako sprejeli dnevni red sprejeli. Potem sprašila predsednika. Zadnja seja odbora Libe je to, torej rad bi se vam vsem zahvalil še enkrat za trdo delo in sodelovanje, ki smo mu bili eh, priča. Žal mi je le, da to ni pravi čas za to vrstne misli in zahvale za delo tistim, ki pač niso tu na zadnji seji. Vendar sem pa imel priložnost, da, sem, da smo včeraj zvečer nazdravili in, in se rokovali ob, ob kozarcu vina. Hvala še enkrat, naj vas obvestim da so koordinatori zahtevali, saj je včeraj komisarka Malmstrom poslala pismo glede uh, izmenjave podatkov z Rusko federacijo. Rusija je želela vključiti popoln sistem PNR za vse lete, ki prihaja iz Evropske unije. Glede tega so bili zažni pomisleki. Več vprašanj je bilo zastavljenih komisiji glede pravne varnosti to vrstne ureditve. V preteklosti je komisija že dejala, da Rusija ne bo enostransko uvedla tega sistema, vendar pa imamo sedaj nove pomisleke, saj imamo uh, novo situacijo in smo prosili komisijo, da nam pojasni situacijo in komisarka Malmstrova, Malmstromova se bo odzvala na to, predstavila bo informacije, ki jih ima in ki nam jih lahko predstavi. Torej, imamo dopis, ki smo vam. Glede zahtevkov, ki smo jih dostavili Rusiji glede PNR-ja za lete iz Evropske unije. Torej, dopi, dopis imate. Potem jezikovni režim danes nimamo finščine, estonščine, malteščine in hrvaščine. Hvala za vaše razumevanje. Moramo tudi sprejeti zapisnike z, lastnih, z zadnjih uh, sej, pa ne imamo nobenih uh, komentarjev. Glede tega. Uh, uh, Zapisnik seje 14. novembra ima poseben sklic in imamo še dodatek eh, k seji Libre od z, marca, z 20. marca. Če nimate nič proti, potem gremo naprej na prvo vsebinsko točko dnevnega reda danes, to je točka 4. Seznam tretjih držav, kateri državljani morajo pri prehodu zunanih meja držav članic imeti vizume in držav, kateri državljani so oproščeni te zahteve. Tu gre za sprejetje popravka Glasovali smo o prošilu Gabriel na plenarnem zasedanju. Še preden so pravniki lingvisti zaključili svoje delo in korigendum, ki sem ga prejel, je izid pregleda strani pravnikov lingvistov. Torej, to lahko sprememo, nima išče nič proti. Torej, to je to točka pet. Režim kontrol oseb na zunanih mejah, e, tudi, torej tudi za korigendum, skladno s pravilom 216, smo na drugem februarskem plenarnem zasedanju sprejeli prvo branje glede poenostavljenega nadzora oseb na zunanjih mejah Evropske unije. Tudi tu imamo korigendum, popravek. Če nimate nič proti, potem bi to sprejeli. Gremo naprej. Skupna razprava o točkah 6, 7 in 8 glede vizumov. Predlog redbe o popotniškem vizumu predlog uredbe o zakoniku unije o vizumih in poročilo komisije Evropskega parlamenta svetu pametnejša vizumska politika za gospodarsko rast. Z, tu imamo predstavitev komisije, ki uh, vključuje poročilo glede stanja um, vizumov in glede uh, u, u, prenovitve redbe o zakon, zakoniku ni o vizumih in o uvedbi novih vizumov, popotniških vizumov. Gospod Dekojster z komisije nam bo predstavil te predloge in poročila je tu z nami, da je. In torej po tej predstavitvi pa bomo imeli razpravo. Gospod Dekojster, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobro jutro, gospe in gospodje. Včasti in veseljem je, da sem danes tu, da vam lahko v imenu komisije predstavim svežen pregled vizumskega režima, kot temu rečemo na Evropske komisiji. Sprejeli smo ta svežen prejšnji teden na komisiji. To smo sprejeli 1. aprila. No, 1. april je povezan z šalami, vendar ti dokumenti, ki smo jih sprejeli na komisiji, niso šale. Ne, to je rezultat poglobljenih analiz izvajanja vizumskega zakonika strani držav članic. E, torej imamo dokumente komisije, ki podrobno razlagajo izvajanje vizumskih določb. In zaključki eh, te analize so v, vključeni v poročilu komisije o pametnejši vizumski politiki za gospodarsko rast. Komisija je tudi o, o, imela javno posvetovanje. Komisija mora predstaviti takšno oceno izvajanja vizumskega zakonika tri leta po začetku izvajanja tega zakonika. Komisija se ni omejila zgolj na predstavitev poročila ne. Hkrati je sprejela tudi dva zakonodajna predloga. Eh, z enim predlogom bomo prenovili vizumski zakonik, z drugim predlogom pa bi želeli vzpostaviti uh, novo vrsto vizumov, popotniške vizume. V resoluciji, ki je februar sprejel fe, uh, parlament, je bil, bila odločena kritika glede prihodnosti vizumske politike in glede tega, da je komisija predstavila te zakonodajne predloge in bilo je rečeno, naj, oziroma da je morala komisija najprej predstaviti poročilo in šele po poročilu bi imeli politično razpravo z drugimi institucijami in šele potem bi komisija morala predstaviti zakonodajne predloge. Kar zadeva to, gospod predsedujoči, bi rad podaril, da že v svojem eh, sporočilu razvoja vizumske politike s katero želimo prispevati gospodarski rasti, je komisija izpostavila več problemov, s katerimi se eh, soočamo pri izvajanju vizumskega zakonika. Zato, da bi pospešili razpravo in sprejetje uh, uh, rešitev za te probleme, smo poleg političnega poročila pripravili tudi zakonodajne predloge, ki bodo olajšali razpravo in pospešili sprejetje novih ukrepov. Povedal sem že, kakšne tež da obstaja težave pri izvajanju vizumskega zakonika. Ali so zadeve res eh, zelo dramatične? Mislim, da ne. Če se gledamo številke iz 2013, vidimo, da je bilo 17 milijonov vlog za šengenske vizume. Leta 2009 je bilo 68 e, odstotkov vizumov manj. Torej, to pomeni, da, to, da smo vendarle dosegli uspeh. Vendar pa lahko še marsikaj zboljšamo. Kaj ti številka 17 milijonov je seveda velika, vendar imamo še druge številke, recimo ocene, ki pravijo, da vsaj 6,6 milijona potencijalnih popotnikov leta 2013 ni prišlo v šengensko območje zaradi zapletenega postopka pridobivanja vizumov. Te ocene so razlog, da moramo ukrepati. Vsako leto preveč potencijalnih turistov ne pride v Evropo. To ni le težava za tiste, ki želijo priti v Evropsko unijo, temveč je to tudi izguba za evropsko gospodarstvo. Ne, ne žanjemo dobičko, ki bi jih lahko, če bi oni prišli. In še nekaj številk. Poenostavitev vizumov bi lahko povečalo število. Uh, izletov v šengensko območje do 60 odstotkov. V petih letih bi to lahko pomenilo 130 milijard evrov porabe za nastanitev, zabavo, eh, nakupe in prevoz. In to bi lahko tudi ustvarilo 1,3 milijone novih delovnih mest v turizmu in povezanih sektorjih. In zato, da bi to dosegli, potrebujemo pametnejšo vizumsko politiko. Lahko s tem spodbujamo eh, gospodarsko rast. In s tem pa seveda tudi lahko zagotavljamo še vedno eh, veliko varnost na naših mejah. In tu bi se navezal na prišlo Gabriel, ki ste ga že omenjali. Uh, Med uh, kriteriji za odločanje vizumskih seznamov je so zakonodajalec uh, eh, vključil tudi gospodarske vidike povezane s, z turizmom in trgovino. In to moramo vedno upoštevati, ko oblikujemo in spreminjamo vizumske sezname v prihodnosti. In to je tudi upoštevala uh, Eh, komisija pri prenovitvi vizumskega zakonika in ko razmišlja o tem, kako bi ga lahko izboljšali. Eh, omenil sem že, da imamo dva zakonodajna predloga. Prvi je eh, prenovitev uredbe o zakoniku o, o, o vizumih. Vizumski zakonik je veliko izboljšal situacijo glede na prejšnjo medvladno ureditev. To je bila neke vrste prva revolucija, vendar mislim, da sedaj potrebujemo drugo revolucijo, zato da bomo izboljšali uh, ureditev. Jasno je, da številni vlagatelji menijo, da so postopki dolgi, dragi, uh, dolgo je recimo treba čakati na sestanke na konzulatih, izdaja vizuma dolgo traja, eh, pravila so zapletena glede eh, dokumentov, ki jih je treba priložiti in države članice imajo različne prakse na svojih konzulatih, tako da komisija meni, da moramo skrajšati čas za eh, pridobitev vizuma. Čas obdelave vizumske vloge ne bi smel trajati več kot deset koledarskih dni. V vizumskem zakoniku pa piše, da je to 15. Prav tako moramo poenostaviti pravila glede eh, dokumentov, ki jih je treba priložiti in potrebujemo več harmonizacije pri seznamih dokumentov, ki jih zahtevajo konzulati držav članic. V predlogu tudi zelo jasno piše, da določeni vlagatelji lahko prek spleta zaprosijo za vizume in določene kategorije, ki, ki ne potrebujejo vizumov. Pogosto tudi slišimo kritike strani vlagateljev, ki niso mogli vložiti svoje vloge v svoje državi bivališča, kajti pristojne države, članice, nimajo konzulatov v tistih državah oziroma nima tam nobenih predstavništev. To je tudi vprašanje, ki ga moramo rešiti in moramo zagotoviti, da vsak vlagatelj lahko vloži prošnjo za vizum v državi bivanja. In zato je komisija eh, dala v predlogu uh, določbo, da morajo konzulati eh, drugih držav članic sprejeti vloge, če pristoja država članica ni navzočo tej državi. Nekaj podrobnosti v tem v zvezi. Nekateri vlagatelji morajo res dolgo potovati v sosedno državo, zato da zaprosijo za vizum, zato da obiščejo šengensko državo v najslabšem primeru morajo najprej zaprositi za vizum za to da lahko potujejo v državo kjer se nahaja ta konzulat in to je tista eh, vrsta situacij eh, ki je ne moremo več tolerirati Eden temelj, en, en temeljev prenovitve vizumskega zakonika je nova nov postopek, ki ga moramo uh, upeljati v postopek. Moramo ločevati uh, nez, uh, vlagatelje, ki jih konzulati ne poznajo, ki nimajo nobene zgodovine uh, z vizumi, če tako rečemo, in za njih še naprej upravljamo obstoječa pravila. Vendar tudi za to kategorijo bi lahko uh, omogočili določene poenostavitve. Uh, Potem pa bi imeli še kategorijo rednih potnikov, ki so registrirani v vizumski informacijski sistem in ki imajo pozitivno zgodovino s šengenskimi vizumi. Za to kategorijo mislim, da uh, moramo omejiti diskrecijske pravice držav članic, zlasti ko gre za trajanje vizumov za večkratni vstop tu navajamo objektivne cilje in če se, eh, oziroma kriterije in če te kriterije neka oseba izpolnjuje, potem lahko dobi vizum za eh, večkratni vstop, ki traja tri leta. In če se potem ta vizum zakonito uporablja, lahko ta oseba naslednjič dobi eh, petletni vizum za večkratni vstop to je zelo pomembna poenostavitev ki jo vsebuje predlog komisije že danes države članice lahko bona fide eh, popotnikom izdajajo eh, vizume eh, ki imajo trajanje pet let vendar to se zgodi zelo redko in tu mislim da je to, da je to res bistvena izboljšava v predlogu komisije še ena tema ne morem vseh omeniti, kajti zelo veliko jih je v predlogu komisije. No, ena je to, da želimo olajšati obiske družinske članov državljanov EU, ki ne uživajo pravic iz direktive iz 2004 glede prostega pretoka eh, ljudi in njihovih družinskih članov. Ta direktiva omogoča olajšave, kadar družinski člani potrebujejo vizume vendar številni družinski obiski niso pokriti s to direktivo. Recimo, če imamo družinske člane, ki pridejo obiskati nekega člana EU, ki živi v državi članici, kjer ima državljanstvo. No, ti nimajo potem posebnih uh, poenostavitev, temveč za njih velja splošna pravila iz vizumskega zakonika. Torej, toliko na kratko. To so najpomembnejše spremembe za vizumski zakonik. Imamo še druge spremembe glede konzularnega sodelovanja in tako naprej, vendar zaenkrat ne bi se v to spuščal. Sedaj naj povem še nekaj besed glede predloga o popotniškem vizumu. Mi pri komisiji smo pripravili poseben predlog, kajti ta predlog se ne uporablja le za državljane, ki potrebujejo vizume za kratkotrajno eh, bivanje, temveč tudi za tiste državljane, ki prihajajo iz držav, kjer ne potrebujemo vizumov za kratkotrajno bivanje. Dobili smo namreč veliko kritik zaradi tega, da obstaja pravna vrzel v evropski zakonodaji. Za tiste osebe, ki želijo potovati v šengenskem območju eh, za, eh, za obdobje, ki je daljše od 90 dni v vsakih 180 dnevih tu gre recimo za cirkusante iz Cirque du Soleil. Oni recimo želijo priti na turnejo v šengensko območje. En mesec bi želeli biti v Franciji, en mesec v Franciji, dva meseca v Nemčiji, mesec v Belgiji. Takšna turneja traja leto in pol. In dan današnji ni sistema, nobenega pravnega okvira ni, da bi lahko tako dolgo potovali v šengenskem območju torej veliko vlagateljev, popotnikov, umetnikov, študentov, turistov, znanstvenikov, ki imajo interes, da bi potovali v šengensko območju dlje kot 90 dni. Zato smo pri komisiji pripravili ta drugi predlog, ker s tem torej tudi upošteva potrebe določenih vrst popotnikov in tudi to bo eh, ekonomsko koristno. Gospod predsedujoči, torej tu predlagamo drugo revolucijo vizumske politike. Upam, da boste so zakonodajalca tudi šla v to smer. Seveda je tu veliko novosti in skušati moramo najti pravo ravnovesje med vsemi interesi vključno tudi to da zagotovimo dobro delovanje šengenskega območja to ne smemo ogroziti kajti gospodarske koristi gredo lahko v eno smer vendar moramo tudi razmišljati o varnosti zato da bo območje brez notranjih meja še naprej delovalo. Torej, toliko na kratko. To je zelo kratka predstavitev uh, pregleda s, uh, s, svežne vinske politike, ki ga je sprejela komisija 1. aprila. Pripravljeni smo tehnične sestanke, zato da bomo veliko bolj podrobno predstavili vse različne vidike tega predloga. Vendar si predstavljam, da bomo s tem začeli šele po evropskih volitvah. Hvala za pozornost, gospod predsednik, in seveda sem pripravljen odgovoriti na vsa vaša vprašanja, ki jih morda že imate sedaj. Hvala. Uh, uh, Odbor Libe bo moral imenovati poročevalce za te dosjeje. To bo seveda nov uh, parlamentarni sklic po volitvah 25. maja, vendar se lahko pogovarjamo o tem predlogu. Uh, mislim, da želi gospod, besedo gospod Bros, izvolite. Not a, not a lengthy point. Uh, had some very... Hvala. Zelo zanimive številke smo slišali, zato da bi prikazali gospodarske koristi vizumske poenostavitve ali liberalizacije. Eh, seveda enostavno računati eh, številke koliko ljudi pride v evropsko unijo vendar me zanima kako lahko eh, ugotovimo kakšno je število ljudi ki ne pride v evropsko unijo zaradi težav z vizumi bi pa prišli če bi imeli olajšan vizumski režim. to se zdi kot da tako da eh, številke kar tako malce seštevamo in potem uh, dodajamo ničle, kot se nam zdi. Še kdo kaj dodal? Uh, gospa Holmajer. Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Mi pozitivno ocenjujemo dejstvo, da se skušamo dogovoriti o enotnih pravilih pri izdajanju vizumov. Pozitivno se mi zdi tudi, da želimo odpraviti probleme pri preveč eh, kompleksnih postopkih. Potem eh, ni dovolj tudi to, da določamo samo pristojnosti posameznih evropskih konzulatov. Tukaj bi nam lahko pomagala tudi služba za zonanje delovanje. Ko gre za evropske vizume, ne moremo razmišljati samo o pristojnostih držav članic, ampak tudi o pristojnostih SZD. Pozitivno se mi zdi tudi to, da sedaj razmišljamo o tem, kako pomagati tistim, ki želijo priti v Evropo za namene študiranja, raziskovanja, dela, kako bi jim lahko podelili vizum za daljše časovno obdobje oziroma tukaj postopke poenostavili. No, pri vsem predlogu pa opažam tudi nekaj eh, točk, ki niso popolnoma spremljive, smiselne iz držav članic, prihajajo namreč drugačne ocene. Potem eh, tudi pri turistični meji Ventemilja med Francijo in pa Italijo smo prišli, uh, smo ugotovili določene probleme. Tam so ljudje želeli izkoristiti turistič, turistične vizume uh, za prehod meje. Tam je prišlo do večjih izgredov in tukaj resnično obstajajo možnosti zlorab vizumskega sistema za begunce ali za azilante. Zato se mi tukaj predlog ne zdi uravnotežen. Enako velja za uravnoteženost med željo po poenostavitvah in pa nujnostjo razprave o varnosti. To je razprava, ki nas zadeva vse. Če se odpovemo potrebi potem, da se oseba pojavi v osebi pred vizumskim organom, potem lahko to privede do, do številnih zlorab. Če se torej odpovemo tej fizični prisotnosti, bi to lahko povzročilo veliko problemov. Temu se ne bi smeli odpovedati. Vemo tudi, kako občutljivo odreagirata Europol ali EUpol, če pride do zlorabe potnih listov. Zato mora tukaj eh, biti zagotovljena fizična prisotnost državljana pri izdaji potnega lista in to, da bi se daj brez fizične prisotnosti izdajali vizumi, se mi zdi eh, uredno vse kritike. Potem tudi pri rokih nastane problem. Teh, ta rok treh dni ali petih dni za izdajo je problematičen. Pogosto že v praznikih doživljamo, da se vse skupaj upočasni, da dokumenti niso izdani pravočasno, zato ne moremo govoriti o koledarskih dnevih, ampak o delovnih dnevih. Potem tudi finančna sredstva, vrnitev v izvorno državo pri potovanjih bone fide. Eh, tudi tukaj obstajajo potencijali za zlorabo. Eh, teh vizumov namreč ne uporabljajo samo raziskovalci ali pa člani skupine Cirque de Soleil, eh, ki jo seveda dobro poznam. Ehm, merilo pri tem mora biti to, da lahko zagotovimo vso potrebno varnost dovolj finančnih sredstev mora biti na voljo tudi, če strani, prizadete, če strani prizadetega potrjeno, da veljajo enake določbe, enaka določila, kot so veljala že prej. Tudi pri bankah je tako, da mora to potem dokazati, odlič, eh, mora dokazati dotična oseba, ne pa država tisti, ki nima dovolj finančnih sredstev za to, da bi lahko uh, živel v državi, uh, lahko potem naleti na določene težave. Zato bi morala že uh, tista oseba, ki za to jamči, podpisati ustrezen dokument. V bančnem, v, pri bankah je to pravzaprav urejeno na podoben način. to, da bi zato preoblastili države članice, je pravno zelo vprašljivo, saj bi država tako morala imeti dostop do upročevanja finančnega stanja posamezne osebe in potem bi spet naleteli na probleme pri vprašanju zaščite zasebnih podatkov. Zato moramo to urediti na razumen način in pa avtomatično izdajanje vizumov ob večkratnem vstopu v državo. To se mi zdi razumno, če bi predvideli olajšave za študente, naprimer, če obstajajo zapleteni predpisi, bi morali imeti študenti imeti možnost, da se nič ni spremenilo v primerjavi z prejšnjim stanjem. Ne more pa biti tako, da mora država članica to dokazovati in da mora iz izvorne države iskati potrebne dokumente, če nastopi kakšna, deža, kakšna težava. E, torej, to obrnjeno dokazno breme je problematično tako za prosilce, kakor tudi za državo članico in zato se bomo morali še enkrat pozorno pogovoriti o teh vprašanjih. Samo na ta način bomo lahko dobili uravnoteženo rešitev, ki ne bo privedla do sporov med državami članicami. Eh, da to ne bo privedlo tudi ne v ekstremnih primerjih do zaprtja meja. Omogočiti moramo ljudem po eni strani, da lahko na razumen način vstopijo v naše države, po drugi strani pa moramo zagotoviti tudi vso potrebno varnost in pa spoštovati moramo pravne sisteme posameznih držav članic. A couple of comments by the members attending the uh, Uh, še uh, bomo dali besedo gospodu de Koestrju, potem ko smo slišali komentarje um, poslancev. Um, Hvala, gospod predsedujoči. Kar zadeva prvi prispevek glede številk, glede potovanj, ki se niso zgodila v šengensko območje, seveda nimamo točnih številk, gre za ocene ki so rezultat študij, ki smo jih izvedli, eh, GD Enterprise je naročila eh, študijo o gospodarskem vplivu vizumske politike in vizumske poenostavitve. In oni so dobili te številke v tej študiji. In podobne številke smo slišali že lani po sestanku ministrov za turizem iz eh, skupine G20, ko so ocenjevali posledice vizonske liberalizacije in poenostavitve. Torej, ne gre eh, sedaj za dokazovanje teh številk, temveč mislim, da se lahko vsi strinjamo, da če ima nekdo vizum za večkratni vstop, ki traja dlje časa, da bo ta oseba morda večkrat spontano odpotovala v šengensko območje, recimo za čez konec tedna. Seveda pa teh eh, potovanj ta oseba ne bi izvedla, če mora vsakič uh, iti skozi zapleten vizumski postopek. Torej, jasno je, da številke so zgolj ocene, vendar jasno je tudi to, da potova, več potovanj prispeva gospodarski uh, rasti. Uh, drugo prispevek je bil povezan z pomembnimi predlogi sprememb strani komisije in seveda bo to vse predmet nadaljne razprave. Naj spovem le nekaj zadev za en, z, v, poč v tej fazi. Vprašanje bremen za konzulate držav članic. Predlog komisije ni namenjen le temu, da olajšamo življenje popotnikov. Skušamo tudi izboljšati konzularno prisotnost in sodelovanje. In določeni ukrepi, ki jih predlaga komisija, kot recimo to, da se bolj redno uh, zagotavlja eh, izdaja vizume za večkratni vstop, ki dlje trajajo, bo seveda olajšalo oziroma zmanjšalo delo konzulatom. Torej ne skrbimo le za interese vlagateljev, temveč tudi za uh, to, da bomo olajšali življenje konzulatom. Potem smo imeli komentarje glede uh, vprašanja osebnega vlaganja vizumov oziroma prošnje za vizume. To je načelo, ki je sedaj vsebovano v vizumskem zakoniku. Vendar moramo se zavedati, da že sedaj 70 odstotkov vlagateljev, ki želijo dobiti vizum, eh, ne gredo osebno na konzulat, temveč gredo k predstavniku, eh, ki skrbi za posredovanje med eh, popotniki in konzulati. Torej, konzulat ti ne vidijo osebno vlagatelja eh, vizuma oziroma vlagatelja za izdajo uh, vizuma. Torej, že v praksi je tako, da pogosto ni osebnega steka. Sveda komisija v predlogu še naprej ohranja obveznost, da nekdo mora osebno priti na uh, konzulat, če prvič uh, vloži prošnjo za vizum. Uh, torej ko gre za osebe, ki niso upisani v, v eh, vizumski informacijski sistem in notri še nimamo biometričnih podatkov. Ko je nekdo v tem sistemu, pa lahko uh, eh, laže vlaga prošnje za vizum. Torej, za tiste, ki prvič prosijo za vizum še naprej, obstaja zahteva, da osebno vložijo eh, svojo vlogo za vizum, za ostale pa tega ni več in potem vprašanje eh, samodejnega izdajanja eh, vizumov za večkratni vstop za daljše eh, trajanje. Ne, tu ne gre za neko dejansko absolutno samodejnost. Vendar menimo, da osebe, ki so že dobile dva vizuma v prejšnjih letih in so jih uh, Eh, korektno uporabljale, da potem, ko tretjič vložijo vlogo za vizum, lahko predvidevamo, da imajo finančne sredstva za tretje potovanje in da si tudi želijo vrniti. Ne vemo, zakaj bi nekdo, ki je dvakrat potoval uh, v šengensko moč in morda še prej v preteklosti, bi. Uh, bi sedaj ne eh, ravnal podobno. Torej, zakaj bi taka oseba, ki ni nikoli zlorabila vizuma, morala uh, znova iti preko dolgotrajnih postopkov? Torej, Uh, gre za to, da vidimo, kako nekdo uporabil vizum v preteklosti. Seveda pa Eh, če se kasneje ugotovi, da nekdo je predolgo ostal v šengenskem območju ali kaj podobnega, potem se seveda eh, konzulat lahko odloči, da nekomu ne izda vizuma za večkratni vstop. Torej, veliko je treba še vsem tem razmišljati. Uh, potrebovali več tehničnih sestankov v prihodnosti, zato da bi lahko bolj podrobno uh, se pogovorili o vsebini uh, in posledicah predlogov komisije. Hvala lepa, zdaj pa gospod Vagari za grš, v imenu grškega predsedstva. Hvala lepa. Ta predlog komisije je zelo pomemben, gre za povezavo med vizumsko politiko, mobilnostjo, varnostjo in gospodarsko rastjo. Grško predsedstvo bo takoj začelo razpravo o tem predlogu v pristojni delovni skupini. Naslednji teden, 15. in 16. bomo dva dni razpravljali o tem v pristojni delovni skupini. Torej, eh, do konca našega predsedovanja bomo nadeli vse za to, da bi ta dosje kar se da napredoval. Yes. Yes. No. This is concerning the preparatory work. Sedaj pa pripravljalno delo, prehodno obdobje 1. december 2013 gre za opt-out Velike Britanije. Verjetno veste, eh, kakšno je tukaj, kakšno tukaj ozadje. Gre za petletno izjemo od pravil eh, policije in kazenskega prava in pristojnost eh, Evropskega sodišča ob koncu tega prehodnega obdobja člen 36 evropskih pogodb omogoča Združenemu kraljestvu, da najkasneje do 31. maja 2014 odloči, da ne bo izjema pri policijskih in vprašanjih kazenskega prava, ki so bila sprejeta pred 1. decembrom 2009. Tako da bi začel tako imenovani nelizbonizirani nekdani tretji steber nehal veljati za Združeno kraljestvo od 1. decembra 2004. Velika Britanija oziroma Združeno kraljestvo je poslalo pismo, se je, v katerem se je odločila, da bo izuzeta iz tega nekdanjega tretjega stebra. Protokol 36 določa, da lahko Združeno kraljestvo tudi kasneje obvesti svet, da želi ponovno, da za njo, veljati, da za njo začnejo veljati akti pri katerih je sedaj izjema. V skladu z petim odstavkom desetega člena protokola 36 se je Združeno kraljestvo odločilo, da bo sodelovalo pri 35 inštrumentih eh, tega akija pri petih šengenskih ukrepih in pri 30 nešengenskih ukrepih, zato da bi se izognili pravnemu ali operacijskemu, pravni ali operacijski vezeli, bo, komisij, bo eh, Združeno kraljestvo v skladu z eh, uradnim obvestilom eh, ponovno začelo sodelovati v teh 35 ukrepih. Um, na isti dan, torej ponedeljka, v ponedeljek 1. decembra 2014, eh, do, leta, do junija 2014 mora biti dosežen dogovor z komisijo in svetom. Pogajanja med Druženim kraljestvom in pa Evropsko komisijo so se začela prejšnji mesec zaradi volilnega premora. To pomeni, da se bo treba tudi s parlamentom posvetovati pri tej pomembni zadevi. Evropska oziroma služba, pravna služba Evropskega parlamenta bo predstavila svoje stališče o 36. protokolu o evropskih pogodb in potem bomo imeli tudi izmenjavo stališče za komisijo in pa za predsedstvom o tem eh, pomembnem vprašanju. Torej gre za sodelovanje na področju eh, policijskih in pravosodnih zadev, kot ga predvideva Lizbonska pogodba. Slišali bomo predstavnika komisije, DG Just, DG Home, slišali bomo krško predsedstvo, še predtem pa gospoda Kajolo iz eh, pravne službe Evropskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Skušal bom biti kratek, ampak pravni kontekst je kar kompleksen, tako da si bom moral vzeti nekaj minut. Z začetkom veljave Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 smo morali uvesti celo vrsto pomembnih sprememb v obstoječe pogodbe. Skupaj s temi spremembami smo predvideli tudi prehodno obdobje za enega izmed protokolov eh, pogodbe. Gre za eh, protokol 36 o prehodnih obdobjih. Ta protokol med drugim predvideva prehodna obdobja za akte, ki so bili sprejeti pred 1. decembrom 2009 na področju pravosodnega in policijskega sodelovanja v kazenskih zadevah. Osmi člen tega protokola predvideva prehodni režim, ki bo veljal za akte, ki so bili sprejeti prejeti pod določbami policijskega in pravosodnega sodelovanja v skladu z pogodbo o Evropski uniji. Gre za nekdani tretji steber. Za takšne akte tretjega stebra bodo pristojnosti sodišča in komisije ostale takšne, kot so bile pred veljavo Lizbonske pogodbe do 1. Mm, decembra 2014, če ne bodo ti akti prej spremenjeni. To pomeni, da bodo do takrat pristojnosti sodišča in komisije še naprej omejene, kakor so bile v času tretjega stebra. Sodišč bo lahko, sodišče bo lahko sprejemalo samo predhodne, predhodne sodbe, če bodo države članice podale izjavo, da sprejemajo pristojnost Evropskega sodišča. Samo um, ukrepe um, prenehanja veljave lahko sprejme sodišče v skladu z odločitvami držav članic in komisije, uh, vendar pa to ne velja za vse akte tretjega stebra. Postopki kršitve Eh, sproženja postopka kršitve strani komisije proti državi članici zaradi nespoštovanja akta iz tretjega stebra niso možna. Prav tako so izključeni postopki državljanov na sodišču do 1. decembra 2014. Za Po tem datumu bodo še vedno veljali akti iz nekdanjega tretjega stebra, če so bili prilagojeni lizbonskim pravilom z eh, polnimi pristojnostmi sodišča in pa komisije. Ta, ta prehodna pravila načeloma veljajo za vse države članice, vendar pa v odnosu do Združenja kraljestva Danske in pa. Irske obstajajo dodatne izjeme. Te države trenutno ne morejo ali pa ne želijo sodelovati v aktih Lizbonske pogodbe na področju varnosti, svobode in uh, pravice. Za nje veljajo posebna do, posebne določbe, če spreminjamo akte iz nekdanjega tretjega stebra. Če se ne odločijo za opt-in, potem še vedno za njih velja akt iz tretjega stebra do 1. decembra 2014. Kar se tiče omejitev za v skladu z omejitvami komisije in pa sodišča, kako sem to pojasnil prej. Za vse ostale države članice je spremenjeni akt predmet eh, Lizbonske pogodbe oziroma veljav v skladu z Lizbonsko pogodbo tudi pred 1. Eh, decembrom 2014. Deseti člen 36. protokola predvideva tudi tako imenovani množični opt-out za Združeno kraljestvo od vseh aktov tretjega stebra, ki niso bili spremenjeni pred 1. decembrom 2009 oziroma so bili spremenjeni po tem datumom brez učinka za Združeno kraljestvo. Ta množični opt-out je lahko sprejet najkasneje do 31. maja 2014. Gre za obvestilo strani Združenega kraljestva svetu. Mm, obvestilo parlamentu ni predvideno. Če bo Združeno kraljestvo svet opozorilo o takšni odločitvi, potem bodo vsi akti iz tretjega stebra, ker niso bili spremenjeni pred 1. decembrom 2009 ali pa so bili spremenjeni po tem datumom, ampak niso veljali za, Evrops za Združeno kraljestvo. Torej vsi ti akti bodo potem 1. decembra 2014 nehali veljati za Združeno kraljestvo. Po leti 2013 se je Združeno kraljestvo odločilo za takšen masovni opt-out. Svet je na podlagi kvalificirane večine in na predlog komisije določil nekatera prehodna obdobja, prehodne ureditve. Združeno kraljestvo ne bo sodelovalo pri sprejemu teh odločitev. Nadalje, svet je na podlagi kvalificirane večine, lahko na podlagi kvalificirane večine in predloga komisije, Eh, predvidi neposredne finančne posledice za združeno kraljestvo, če pride do stroškov zaradi prenehanja sodelovanja združenega kraljestva v teh aktih. Tukaj spet ni eh, predvideno posvetovanje s parlamentom. Združeno kraljestvo lahko kadarkoli kasneje obvesti svet o tem, da želi ponovno sodelovati v aktih, ki so nehali veljova, veljati za njih zaradi takšnega množičnega opt-outa. To bi pomenilo, da protokol 19 šengenskega protokola ali protokol o stališču Irske in Velike Britanije na področju pravice in, prav, eh, in uh, Eh, pravosodja. Torej, ti omenjeni protokoli bi obveljali v takšnem primeru. Združeno kraljestvo lahko sodeluje pri posameznih ukrepih šengenskega akija v skladu z četrtim, eh, za četrto alenijo prvega odstavka tega protokola. Ne more pa se odločiti za takšne ukrepe, ne da bi prevzela celoten aki za takšno odločitvijo v skladu z eh, sodbo sodišča iz leta 2005. Svet se potem soglasno odloči o prošnji uh, Združenega kraljestva, ampak pri tem izključi Irsko. Parlament ne sodeluje pri tem postopku. Za vse akte iz tretjega stebra, ki niso del šengenskega akija, uh, ureja člen 331 eh, pogodbe o delovanju Evropske unije. Ponovni vstop Velike Britanije je tukaj skoraj avtomatski, če so izpolnjeni vsi pogoji, s tem opt-in postane veljaven brez nadaljnih razprav ali pa komisija odloči, da pogoji niso bili izpolnjeni, V tem primeru komisija določi rok za Združeno kraljestvo, v katerem mora Združeno kraljestvo skrbeti vse potrebne popravne ukrepe. Če potem komisija še vedno meni, da Združeno kraljestvo ni spolnilo pogojev, se lahko Združeno kraljestvo obrne na svet in svet potem s kvalificirano večino odloči, Eh, kateri ukrep obvelja na osnovi člena 331 in pa 16 člena o pogodbe o Evropski uniji in še enim členom. Te so zelo pomembne za vzpostavitev splošnega ozadja za možnost ponovnega opt-ina Združenega kraljestva. Združenem kraljestvu ne moremo omogočiti opt-ina ali na, eh, tudi, na, tudi iz političnih vzrokov. Tukaj spet parlament nima besede. Ta zapleteni postopek opt-inov in opt-outov je izjema od splošnih pravil pogodbe. Pogodba pravi, da so pravno zavezujoči akti, zavezujoči za vse države članice. Ena izjema od tega pravila je postopek okrepljenega sodelovanja, ki je predviden kot zadnji izhod in mora združevati vsaj devet držav članic. Takšno sodelovanje pa ostaja odprto za vse države članice v skladu s prvim odstavkom 20. člena pogodbe o Evropski uniji. Eh, ko se je Združeno kraljstvo odločilo za opt-out eh, na področju svobode, varnosti in pravice, je pa tukaj splošno pravilo, da eh, Združeno kraljestvo ne sodeluje pri postopku sprejema teh ukrepov, pri tem ne sodeluje, lahko pa se odloči za sodelovanje pri posameznih ukrepih. Kar se tiče ukrepov pred Lizbonsko pogodbo, ima Združeno kraljestvo možnost množičnega opt-outa in možnost ponovnega opt-ina, kakor sem prej pojasnil v zvezi z desetim členom 36. protokola ta pravni kontekst je zelo zapleten, predvideva nekatere določbe, ki so predvidene posebej za Združeno kraljestvo v skladu z 19. Eh, in 21. členom. Sedmi člen protokola 19. šengenskega akija predvideva za namen pogajanj o pristopu novih držav članic v Evropske unije. lahko protokol 19 in uh, podobne akte smatramo za del uh, akija, ki ga morajo sprejeti vse nove države članice ali kandidatke. Upam, da sem vam uspel pojasniti pravne posledice 10. člena protokola 36. Seveda vam je pravna služba na voljo, če boste želeli še kaj vedeti o tej zadevi. Mrs. Knudsen, for the commission, please. Gospa Nacen za komisijo. You are chair as well. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa odboru Libe za to, da lahko predstavimo naše stališče o prehodnem obdobju v skladu za 36. protokolom. Tukaj sem skupaj z kolegom iz generalnega direktorata HOM, gospod Sipala. Zahvaljujem se pravni službi Evropskega parlamenta za pregled pravne situacije 36. protokola. Res tukaj obstajata dva glavna vidika. Najprej vidik je neposredno povezan z koncem prehodnega obdobja in uh, gre tudi za učinek sprejema nekdanjega tretjega stebra Drugi vidik pa je seveda povezan z opt-outom Združenega kraljestva v skladu z desetim členom 36. protokola. Trenutno pripravljamo tehnično pripravljalno delo v zvezi z desetim členom, samo nekaj besed o tem, kako je bilo pojasneno. Imamo prehodno obdobje petih let, ki se izteče konec novembra leta 2014. 1. Eh, decembra bodo pristojnosti komisije in sodišča veljale za vse akte iz nekdanjega tretjega stebra. Glede na to je komisija nedavno pripravila delovni dokument, poslala ga je tako parlamentu, kakor tudi svetu. Ta dokument predstavlja pregled nekdanjega akija iz tega stebra, gre za vprašanje policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. Gre za 135 ukrepov. Naš seznam eh, je namenjen v pomoč državam članicam pri njihovih razpravah. Ko gre za akij iz tretjega stebra, eh, ponudil naj bi nekaj več jasnosti glede tega, kakšen bo končen seznam za prihodnost, ampak gre za začasen seznam, ki ni zavezujoč. Ta seznam se glede na zakonodajne razvoje lahko še spremeni, naprimer, če bodo sprejeti dodatni ukrepi, kako se to dogaja tudi te dni. Če bi prišlo do spremembe kakšnega akta, bomo morda morali ta se za nam posodobiti. O tem trenutno razpravljamo z državami članicami, eh, z svetom, tudi predsedstvo bo lahko morda nekaj več povedalo o tem. No, v glavnem, na koncu teh razprav bomo posodobili ta seznam, tako da bomo eh, državam članicam ponudili vso potrebno jasnost, da se bodo lahko pripravile na nove pristojnosti sodišča in komisije po 1. decembru 2014. Kar se tiče opt-ina Združenega kraljestva, je že bilo povedano, da je Združeno kraljestvo um, splo, se odločilo za splošni opt-out iz tretjega stebra. Uh, z možnostjo, da sodeluje pri 35 ukrepih na področju pravosodja in notranjih zadev. Sedaj eh, potekajo tehnične in pravne razprave eh, z Združenim kraljestvom o nešengenskih ukrepih. Komisija bo tukaj morala sprejeti pravno odločitev o teh ukrepih. Ta odločitev bo osnova za opt-in mi trenutno analiziramo in preučujemo te ukrepe v skladu z zahtevami 36. protokola oziroma 5. odstavka 10. člena. Besedilo tam pravi, da bomo skušali omogočiti kaj, kar najširše sodelovanje Združenega kraljestva na področju pravosodja in notranjih zadev. Istočasno pa moramo ostati dosledni. Torej preučujemo vprašanja opt-ina. Te razprave trenutno potekajo, tako da vam težko povem več podrobnosti o tem. Ampak upam, da sem uspela podati pregled trenutnega stanja, ko gre za razpravo o pravnem okviru, eh, kako daleč je svoja komisija z pripravljalnim in tehničnim delom eh, na protokolu 36. Um, morda želi še kolegica iz generalnega direktorata HOM kaj dodati. Ja, izvolite, gospa Sipala. Ja, kako je povedala kolegica eh, Nudsen, tukaj DG Jazz in DG Home tesno sodelujeta, sodeluje tudi naša pravna služba. Eh, tukaj treba poštevati številne tehnične in pravne vidike. Eh, gre za dele, ki zadeva vse države članice in pa dele, ki zadeva samo Združeno kraljestvo. Kar se tiče vsebine, ni treba ničesar dodati. Seveda smo pripravljeni redno obveščati parlament o našem delu, o delu naših služb in to je to. Thank you, Mr. Chairman hvala lepa gre za zelo zapleteno in kompleksno vprašanje združeno kraljestvo se je odločilo da bo dodalo 36. protokol k pogodbam ta protokol je treba polno spoštovati predsedstvo je vzelo na znanje namen eh, združenega kraljestva da bodo od 1. decembra 2014 začeli sodelovati pri nekaterih ukrepih notranji zadev in pravosodja. Predsedstvo je vzpostavilo delovno skupino, ki bo preučila nekdanji uh, eh, akiz tretjega stebra, ki bo začel veljati 1. decembra 2014 za vse države članice. Tukaj treba eh, posebej razpravljati o možnosti opt-ina Združenega kraljestva. Ugotovitve skupine se nanašajo na 10. člen 36. protokola, ta protokol pravi, da bo treba omogočiti kar najširše sodelovanje Združenega kraljestva na področju Akija eh, pri eh, pravosodju in notranjih zadevah. Istočasno je treba zagotoviti eh, koherentnost naših inštrumentov. Um, svet je pristojen za šengenske ukrepe, komisija za nešengenske. Pripričan sem, da lahko sodelujemo ehm, z službami komisije, saj so te zadeve povezane, obstajajo nekatera področja, kjer obstajajo tako šengenski, kakor tudi nešengenski ukrepi in ta področja si bomo morali skupaj odgledati. Uh, delo delovne skupine še na začetku. Uh, Naslednji teden, v ponedeljek in torek, bo potekal naslednji sestanek in eh, predsedstvo je pripravljeno spet priti v odbor in predstaviti najkasnejše ugotovitve te skupine. Hvala lepa, gospod Ugaris. Gospod Bronc. Yes, uh, that... Hvala lepa. Čeprav razumem, se je. Yeah, vlada Združenega kraljestva odločila, da želi sodelovati pri ukrepu evropskega naloga za prijetje. Prisluhnil sem predstavitvi pravne službe. Ne bom govoril o pogojih, pod katerimi naj bi Združenemu kraljestvu bil omogočen opt-in ali ne. Želim samo še enkrat poudariti, da menim, da ta odločitev za opt-in V, da je ta odločitev za opt-in v evropski nalog za prijetje zelo zgrešena. Na ta način ne moremo zavrniti izročitev, um, samo, to lahko zavrne samo glede na sorazmernost to, kar tu, tukaj torej ne gre samo za pravosodje, ampak tudi za pravico. Hvala lepa. Želi še kdo kaj pripomniti v zvezi s tem? Gre za posebnost družbenega kraljestva. Torej. v okviru lizbonizacije. Če drugih pripomp ni, potem bosta komisija in svet nadaljevala svoje razprave maja in junija in uh, potem bosta institucije o tem poročali tudi novemu parlamentu. Sedaj pa točka 10 na dnevnem redu. In sicer gre za predlog spremembe za proračun Evropskega azilnega podpornega urada. Imeli bomo izmenjavo mnen o EAS-u, Gre pa za spodbujanje sodelovanja Jordanije v okviru delovanja tega urada ter sodelovanje Tunizije in Maroka v okviru delovanja tega urada in Frontexa. Odbor je bil obveščen o spremembi proračuna in sicer gre za skoraj da milijon evrov. To pa izhaja iz ad hoc dotacije prijete strani komisije. In sicer gre za 18-mesečni projekt. Jaso je zagotovil projekt. Tukaj gre za ukrepe za zunanjo razsežnostjo. Potem, ko je novembra 2013 EASO sprejel svoj projekt. Pozdravljamo gospoda Kamilerija iz EASA, ki nam bo dal nekoliko več informacij o Jordani, Maroku, Frontexu in Tuniziji ter projektom, ki združuje vse te. Potem pa bo še nekaj časa za razpravo. Gospod Kamileri, ste tu, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Tako kot je opisano tudi v dokumentu, gre za prvi ukrep IASA v okviru zonanje razsežnosti skupnega zilnega sistema. Ta ad hoc Eh, sredstva izhajajo iz inštrumenta za evropsko soseščino. Konec leta 2012 je Defko dal na voljo proračun v okviru 3,7 milijona evrov, da bi spodbudili tretje države naj se vključijo v delo agencij EU. ASO je izrazil interes in predstavil predlog projekta, ki je bil sprejet. Vendar pa pri tem ni bil sam, gre za skupni projekt s Frontexom, vendar pa je prosilec EASO in nekatere dejavnosti eh, bodo oddane Frontexu. To pa zato, da bi pravzaprav poenostavili to pogodbeno sodelovanje. Prijemnice so tri države - Jordanija, Maroko in Tunizija. Obe agenciji boste sodelovali z Marokom in Tunizijo, le EASO pa bo sodeloval pri ukrepih, ki so skupni z Jordanijo. Odločitev za sodelovanje s temi državami je nastala zaradi interesa teh držav, pa tudi zaradi pomena teh držav za delo obeh agencij in tudi v luči dejstva, da so te tri države sklenile, podpisale ali pa se pogajajo o partnerstvu z Evropsko unijo, ki daje pravico do takih projektov. Gre za začetne ukrepe, namen je, da bi pravzaprav predstavili delo teh agencij, tako da imamo predvidene nekatere terenske obiske predstavnikov EASA v teh državah, potem usposabljanje za te države, eh, seznanjanje strokovnjakov iz teh treh držav v državah članicah, vrsta delavnic, eh, tematskih seminarjev, ki jih organizirata Frontex in EASA, seveda vsak za svoje področje in tudi prevod pomembnih gradiv. Za EASO bo potrebno prevesti tri od štirinajstih modulov, ki se jim je prej reklo EASO učni načrt. To je zelo pomembno področje, gre za kombinirane načine učenja. Predvideni so tako osebni stiki, kot tudi učenje preko interneta. Osebe, ki bodo sodelovale v takem izobraževanju, bodo kasneje lahko usposabljale tudi druge. Gre torej nekako za uh, učenje učiteljev. Velik del proračuna bo šel za prevod teh posamičnih izobraževalnih modulov v arabščino in tudi za predstavitev teh modulov na spletu. Seveda pa so stroški tudi prevajanje, tolmačenje dokumentov, potni stroški in podobno. Predvideno je, naj bi 13. in 14. maja začeli. Uvodni sestanki so bili že upravljeni v Jordani in Maroku skupaj s Frontexom. Tako v pripravljalni fazi, pa tudi kasneje, je in bo sodelovala komisija DEFCO in uh, pristojni za notranje zadeve, delegacije teh držav bodo prišle tudi sem. Želimo zagotoviti, da karkoli bomo počeli, počeli skozi ta projekt, se ne podvaja, pač pa prinaša dodano vrednost. Države članice bodo seveda sodelovale pri izvajanju ukrepov v okviru tega projekta in že v tem trenutku moram reči, da je veliko držav izkazalo interes za sodelovanje. Hvala lepa. Hvala, gospod Kamileri, za to predstavitev. Ima kdo kako pripombo v zvezi z proračunom IASA? Kaka pripomba? Ne. Mislim, da enkrat za spremembo prehitevamo glede na urnik. Nič čudnega. To je namreč zaključni del našega mandata, tako da so tudi pričakovanja nizka v tej zadnji etapi. Naslednja točka je predvidena za 10.40. In ker bomo imeli gosta iz eh, Generalnega direktorata za pravosodje, predlagam, da si vzamemo pol ure odmora. Nadaljujemo torej ob 10.40.